Kolegice in kolegi, predlagam, da nadaljujemo s današnjo sejo. Vsi vemo, da to res ni najbolj primeren urnik, glede na to, da na plenarnem zasedanju trenutno poteka razprava s predsednikom Van Rompujem. Vendar je urnik tak, kakršen je, dnevni red tudi zato bomo kar nadaljevali in sicer z deseto točko na dnevnem redu. Gre za izvajanje ukrepljenega sodelovanja na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenske skupnosti. Gospa Evelin Gebhardt je poročevalka. Evropski parlament se zauzema za okrepljeno sodelovanje na tem občutljivem področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti. Ne smemo pozabiti na to, da se prvič uporablja ta postopek, tako da kar predajem besedo poročevalki gospe Gebhardt. Če želi morda komisija potem še kaj dodati v zvezi s tem, bomo komisiji seveda dali besedo, temu pa bo sledila zmenjava mnen. Gospa Gebhardt, izvolite. Ja, schön, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Res gre za novost, da bomo izkoristili možnost okrepljenega sodelovanja. In veste iz prejšnjega mandata, da nisem pristaš tega postopka, ker je to preko ne medvladni instrument. Vendar pa po tem, ko nam ni uspelo s prvim zakonodajnim svežnjem, sem bila za to, da gremo naprej tudi po tej poti, ker pač ni bilo soglasja v svetu. Državljani imajo veliko težav, ki jih je potrebno reševati in zato sem dejala, da podpiram ta postopek. Takratni komisar je bil precej zadržan, vedno znova je dejal, da je to potrebno preveriti, zato sem vesela, da se je nova komisarka gospa Reding odločila, da bo nadaljevala s tem postopkom, če, bodo, če se bodo države članice za to odločile. To se je potem res zgodilo. Zdaj jih ni več devet, jih je že 14 držav, ki sodelujejo in imamo občutek, da bi jih lahko bilo še več. Torej, ne gre za majhen krok držav, sedaj jih je že precej več in želim si, da bi jih več sodelovalo in nekaj velikih držav tudi sodeluje in to je dobro. Plenarno zasedanje je prejšnji teden z veliko večino podprlo okrepljeno sodelovanje in vesela sem zaradi tega, ker lahko sedaj iščemo dobro rešitev. Nismo pa več pristojni odbor kot v prejšnjem mandatu. Vse skupaj se je obrnilo zaradi spremembe poslovnika Evropskega parlamenta in odbor Juri, odbor za pravne zadeve, je sedaj tisti pristojni odbor. Ker imamo precej konzervativnega poročevalca smo imeli kar nekaj težav. Prejšnji teden sem sodelovala s poročevalcem odbora za pravne zadeve. Gospod Zvivka je zelo odprt, pripravljen je na sodelovanje z nami in ni tako konzervativen, kot je bil prejšnji, njegov predhodnik. Zato mislim, da bomo lahko dobro sodelovali in o nekaterih najpomembnejših vsebinskih temah sva tudi imela izmenjavo mnen. Zdi se mi, to moramo seveda še preveriti. Torej, govorila sva v angleščini in to je tretji jezik za naj oba, vendar pa upam, da lahko to, ta najn pogovor dobro povzamem. Prvič. Nujno potrebujemo direktivo, ki bo državljanu prijazna in to je zelo pomembno. Prav tako sva si bila enotna, da si ne želimo izbiranja najboljše ponudbe po državah. Torej, dogovorili, dogovorila so se, da morajo pravila biti jasna, še prav posebno takrat, ko eden od partnerjev želi razvezo, drugi pa ne. Zato moramo imeti jasno hierarhijo, da ne bo prepoščeno močnejšemu partnerju, da si bo izbral, kje želi, da bi ločitev potekala. Kaj ti pravne leto v državah članicah je zelo različen in skrbništvo v Nemčiji, na primer, se ločuje to skupaj z razvezo v Franciji, sta postopka ločena. Zato morajo vse, morajo vse stranke vedeti, v kaj se spuščajo. Prav tako sva si bila enotna, da je zelo pomembno tudi tam, kjer je možnost izbire dana, ker se oba partnerja želita ločiti, da naj bo to skrbna izbira. In to je nekaj, kar pogrešamo v predlogu, ki ga imamo pred sabo, to moramo natančno preveriti in tukaj bom predlagala tudi ustrezne predloge sprememb. Vtis sem imela, da je tudi gospod Zvivka tega mnenja in da bi račal v to smer. Potem pa sem mu dejala, da vidim težavo, morda lahko tudi svet in komisija podata razloge, zakaj sta tako storila. Tretji in četrti člen, to je nekaj, kar smo v prejšnjem mandatu že črtali. Pri pravni izbiri, izbire pravne podlage, gre za pod točko B, da gre za pravo države, kjer poteka sodni postopek, če torej to prav razumem, ne glede na to, katero sodišče v kateri od 27 držav članicah ali pa samo v tistih državah, ki bodo uporabljali to direktivo, ne da bi prihajalo do povezav. Tukaj se bojim, da bi spet spodbujali državljane, da odidejo v državo, ki je za njih boljša. Bi spet, če smem temu tako reči, nakupovali. Dejali smo, da se nam to zdi nevarno, to je bilo že v prejšnjem predlogu, sedaj je to spet, prav tako pa je to tudi v členu 4. Gre za to, da torej si izbere ta pravno podlago, če se partnerja ne dogovorita. In tudi tu je v točki B brez nadaljnih pogojev napisano, da pač gre po pravo države, ki je bila izbrana. In tukaj se mi zdi, da vsekakor obstaja težava izbire najboljše ponudbe in tukaj moramo premisliti, ali želimo to tako sprejeti ali ne. Sicer pa mislim, da je dobro, da je v sedmem členu spet sprejet pojem javni red. Smo, tega smo si želeli v prvi obravnavi parlamenta, pa tega ni bilo. To je sedaj dobro, da imamo, tako da lahko rečemo, da smo svoj prispevek že podali. Vsega pa seveda še ni. Zdi se mi, da imamo sedaj nekakšno drugo obravnavo, kajti v prejšnjem mandatu smo imeli zelo veliko večino za naše stališče in to bo podlaga za moje predloge, za mnenje našega odbora. Če se strinjate, bi bil takšen postopek. Poročevalec je dejal, da bi rad poročilo pripravil hitro. Dejala sem mu, da se tudi mi v odboru zauzemamo za to, da bi tudi mi radi hitro delali podlaga, je pravzaprav že pripravljena, tako da bi kar se da hitro lahko našli rešitev za državljanke in državljane. Upamo pa seveda tudi, da se bo te pobudi pridružilo vedno več držav. Prav tako upamo, da bi morda tudi takšne države, kot so Švedska, imele možnost se udeležiti te pobude, kajti gre za dobro njihovih državljanov, zato to počnemo. Nikakor ne gre za to, da bi spreminjali pravo držav članic. Teh pooblastil po pogodbah seveda nimamo. Gre za to, da državljanom olajšamo izbiro in da se lahko državljani odločajo, po kateri pravni poti bodo šli, kateri pravni sistem si bodo izbrali. In tukaj gre morda tudi za zakonske zveze, ki so bile storjene po evropski poti v tretji državi. In tudi to je pomembno vprašanje, ki ga moramo poštevati to sem želela povedati uvodoma. Poskušala bom delati kar se da hitro. Sekretarjat je dejal, da bi lahko glasovali 27. septembra o osnutku mnenja. Torej, skušala bom kar se da hitro pripraviti mnenje tako, da bomo našli zakonodajo, ki bo ustrezna za državljane. gledam tudi v smeri poročevalke v senci, gospe Intveld, zelo dobro sva sodelovali. Ona pozna razmere na področju držav, kjer imamo tudi homoseksualne zakonske zveze in vemo, da je tam še vse skupaj veliko teže. In mislim, da je ta predlog zelo pozitiven videti pa moramo, ali bi lahko ta predlog še nekoliko izboljšali. Hvala lepa, gospa Gebhardt. Besedo bomo sedaj dali predstavnikom komisije. Je morda kdo od komisije v dvorani? Gospod Zalevski ali morda gospa Sasta Mojnen, izvolite. Thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod predsednik. Na začetku bi se rada zahvalila Evropskemu parlamentu, ker se je tako hitro in očinkovito odzval. Hvala lepa, da ste dali soglasje za ta prvi predlog, da se uporabi okrepljeno sodelovanje pri tem sklepu oziroma uredbi. Parlament in komisija pravzaprav razmišljata enako, ko gre za to vprašanje. Skupina držav lahko pokaže pot, kako delovati v prihodnosti in tudi to, kako uporabljati pravo, ko gre za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti. Upoštevali smo tudi želje poročevalke, da bi tu moralo iti za odprto, okrepljeno sodelovanje da bi se moralo več držav vključiti v to vrstno sodelovanje. Z prvotnih devet držav se je sedaj številka dvignila na 14 sodelujočih. Upam, da se bodo pridružile tudi preostale države članice. Zakaj naj se pridružijo? Zato, ker gre tu za besedilo uredbe, gre za pravila, ki jih predlagamo za državljane v Evropi. S tem predlogom za uredbo smo si za izhodišče izbrali predlog, ki je bil izpogajan v svetu z Evropskim parlamentom že ob zadnji priložnosti skušali smo upoštevati tudi pripombe, ki jih je dal parlament v svoji prejšnji sestavi na to besedilo. Te spremembe so tudi odražene v besedilu. Želeli smo okrepiti pravno varnost, predvidljivost, zato smo tudi oblikovali novo uredbo. Povzovalni dejavnik za pravo, ki se uporablja, mora biti ta, da je pravo, ki se uporablja, tesno povezano z zadevno zakonsko zvezo. Zato smo tudi upoštevali običajno prebivališče kot prvi povezovalni dejavnik, če seveda strani nista izbrale veljavnega prava. Upoštevamo tudi državljanstvo. Omenjali smo tudi Lex Fori, zelo redko bi se zgodilo, da se lex fori uporablja skladno s četrtim členom, kajti to je zadnji od teh nanizanih dejavnikov. Zato se nam je zdelo, da nam leta ne bi smel povzročati težav, ker se ga bo res redko uporabljalo v praksi. Drugi cilj, ki ga želimo doseči s to uredbo, pa je, da se izboljša fleksibilnost želimo omejiti avtonomijo strank. Obe strani, oba zakonska partnerja lahko izbereta pravo, ki se uporablja, tudi ko še ni sprožen postopek za razvezo. Takšen predhodni dogovor bi se lahko uporabil zato, da se partnerja med seboj dogovorita. tudi tu smo poštevali tisto, o čemer smo govorili med pogajanji o prvem predlogu. Tudi leksfori smo vključili. Želim izpostaviti to, da leksfori pomeni, da se uporablja pravo sodišče, na katerega se stranka obrne. Imamo poenotena pravila na ravni skupnosti v uredbi o pristojnosti v zakonskih zadevah uredba Brusel 2 bis. Želeli smo namreč zagotoviti določeno pravno varnost in gotovost, ko gre za izbiro sodišča. Ta pravila o pravu, ki se uporabljajo, se določijo potem, ko se izbere sodišče, kjer bo potekal postopek. S tem smo tudi omejili tveganje hitenja na sodišče strani ene stranke v postopku, kot je rekla že poročevalka ponavadi močnejše stranke. Tretji cilj, ki ga komisija sledi s predlogom nove uredbe, pa je, da se prepreči to hitenje na sodišče. Imamo poenotena pravila glede kolizije prava. Na koncu je treba vedno izbrati tisto pravo, ki je bilo izbrano na podlagi vseh vnaprej opredeljenih dejavnikov, ki morajo biti izpolnjeni. To je ta splošni svežen. Moram pa eksplicitno navesti še to, da v primerjavi s predlogom iz leta 2006 nov predlog uredbe ne vključuje pravil glede pristojnosti. Razlog za to pa je, da trenutni postopek poteka v okviru okrepljenega sodelovanja. Okrepljeno sodelovanje pa lahko pokriva samo tista področja, kjer še ni veljavne evropske zakonodaje. Evropski pravni red že pokriva pravila glede kolizije norm, tako da se sedaj ukvarjamo izključno s pravom, ki se uporablja. Vzpostavljamo samostojen pravni instrument, zato imamo tudi več členov in določb v predlogu komisije, kot smo jih imeli v predlogu iz leta 2006. Vsebinsko pa smo sledili rezultatu pogajanj. Vesela sem, da je parlament skupaj z vašim odborom pripravljen hitro delati na tej zadevi. To politično področje je sedaj že kar nekaj let odprto, vse od prvega predloga komisije, zato se nam zdi da bi morali skrbno preučiti tudi tiste točke, ki jih je izpostavila poročevalka. Predvsem pa moramo služiti evropskim državljanom in najti rešitve v razumnem času. Še enkrat hvala lepa parlamentu za opravljeno delo do sedaj. Mi smo seveda pripravljeni sodelovati tudi v prihodne.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 Strinjam se s tem, kar je povedala poročevalka. Res bi bilo dobro, če bi čim hitreje napredovali pri tej zadevi. Nekaj vprašanj še ostaja odprtih, kar se mene tiče. Zanima me, ali smo tokrat prvič uporabili ta postopek. Videti moramo, ali bo rezultat, ki ga bomo dosegli, enak, tudi če se bodo kasneje pridružile nove države članice. Upam, da nismo vsega utemeljili na teh 14 sodelujočih državah, potem pa bomo naleteli na težave, ko se bodo pridružile nove države. Tako poročevalka kot komisija sta omenili beg na sodišče in hitenje na sodišče. Rekli ste, da bi, se, da bi morali zaščititi šipkejšo stran, ampak včasih je v interesu te šipkejše stranke, da se razveza opravi čim bolj pravično, tako da morate imeti v mislih tudi to, ko boste obravnavali končni predlog. Hvala lepa, gospod Romero Lopes. Jogerija. Hvala lepa. Nekaj informacij bi rada v zvezi s to uredbo. Iz razprave mi namreč nekaj ni bilo popolnoma jasno. Kaj gre za tiste, ki prebivajo v Evropi in so državljani tretjih držav? bodi si, če gre za tiste, ki prebivajo v Evropski uniji ali pa so državljani tretje države oziroma so državljani Evropske unije in so sklenili zakonsko zvezo v tretji državi ali pa so sklenili prebivalci tretje države zakonsko zvezo z državljanom Evropske unije. Ali za njih velja v tem primeru četrti člen? V tretjem členu piše, da mora priti do vzajemnega soglasja. Kaj pa se zgodi v teh primerjih? Ženske ponavadi v tretjih državah obravnavajo bolj diskriminatorno. Kaj to pomeni, da bomo uporabljali tretji člen? Ali bomo uporabili pravo države, kjer ženska prebiva? Mislim, da bi bil to velik napredek, vsaj ko gre za integracijo teh oseb. Gracias. Au. Hvala lepa. Thank you. Gospa Keller. I would like... Hvala lepa. Mene pa zanima, ali obstaja verjetnost, da se bo pridružilo več držav članic, ali predvidevate kakšen nov razvoj dogodkov na tem področju. Strinjam se skoraj da z vsem, kar ste povedali, gospa poročevalka tudi glede stvari, ki jih želite še spremeniti, ko gre za iz, obveščeno izbiro. To se mi zdi zelo pomembno. Lahko podprem tudi vse ostalo, kar ste povedali, imam pa vseeno eno vprašanje. Kolikor vem, okrepljeno sodelovanje ne pokriva vprašanje lastništva, ampak lastništvo je eno od bolj problematičnih področji pri razvezi. Zato me zanima, kako se boste tega lotili kolikor vem, obstaja določen postopek, vendar zelo dolgo traja. Če ne bomo ugotovili, kaj storiti z lasništvom, s premoženjem, potem se bo še vedno pojavljala diskriminacija in pomakljivosti. Hvala. No floor, I... Hvala lepa. Nihče drug ne želi besede. Predlagam, da na ta tehnična vprašanja odgovori komisija, potem pa bo besedo dobila še gospa Gebhardt. Uh, Hvala, gospod predsednik. Zelo nakratko. Vprašanje je bilo, ali ali se je pridružila še kakšna država poleg teh 14, ki že sodelujejo v tem okrepljenem sodelovanju? Odgovor je ne, vendar upamo, da se jih bo k malu pridružilo še več. Verjetno se nam bodo pridružile potem, ko bo sprejeta tudi odločitev o dopustitvi okrepljenega sodelovanja. Takrat bomo verjetno prijeli več prošen za sodelovanje. Verjetno veste, da je postopek nekoliko drugačen v tem primeru komisija bo sprejemala odločitve za vsako posamezno državo, ki se bo prijavila. Glede samega premoženja in lasništva. Trenutni predlog za uredbo se nanaša na osebni status oseb, ki sta predmet razveze. Komisija pripravlja tudi predlog o posledicah zakonske zveze in razveze na premoženje. To zaenkrat še pripravljamo, enako velja tudi za pravo, ki se bo potem v teh primerjih uporabljalo. Želeli smo, da se vzpostavi neka doslednost, zato da bi sodišče uporabljala enaka kolizijska pravila, tudi ko gre za premoženje. Poročevalka je že omenila, da veljajo tudi določena pravila glede vzdrževanja oseb in preživninskih obveznosti. Tudi tu si želimo sklajenih pravil. Toliko na kratko v odgovor na ta vprašanja. Seveda pa smo si zapisali vse pripombe, ki ste jih podali tekom razprave. Hvala. Gospa Gebhardt. Äh, Hvala lepa zadnji prispevek me je skoraj pripeljal do tega, da bi na dolgo skušala razložiti, zakaj bi bilo dobro imeti evropski družinski zakonik. Ni dobro, da imamo ločene ukrepe, da imamo ukrepe na področju skrbništva, lastnine in tako dalje, vse vprašanja, ki se zastavljajo. O tem ni govora v tej uredbi in tega tudi tukaj ne moremo storiti. Gre za to, da ugotovimo, po katerem postopku bo določeno sodišče odločalo in potem seveda iz tega izhaja tudi to, po katerem pravnem redu bo razveza potekala. Pri vprašanju lastnine, o tem ste govorili, pa še ni Evropske rešitve, zato je dobro, da na tem še delamo, tako da bodo vsi vedeli, da bosta oba partnerja vedela, katere posledice to ima, kako bo to vprašanje razrešeno. Enako velja tudi za preživnino, za skrbništvo in tudi za vprašanja v povezavi z Bruslem 2. Vse to je potrebno upoštevati, zato mi v tem predlogu uredbe manjka ta sestavni del in tega si želim imeti. Mislim, da ljudje točno vedo, v kaj se spuščajo, ko si izberajo pravno ureditev in če imajo možnost izbire po členu 3. Zelo pomembno je, kako bo vse skupaj izgledalo, gospa Romero, z vprašanji integracije. Tega v tem trenutku ne vem. To moram še bolj natančno preveriti, kakšni so zakoni, kakšna so pravila, tudi s tretjimi državami. Sem si pa to vprašanje zabeležila in v snutku bom to vprašanje tudi obravnavala, tako da bomo imeli pripravljeno rešitev. Seveda pa je to zelo pomembno vprašanje in mislim, da je prav, da to obravnavamo. Sofi, prav imaš, včasih je lahko pomembno, da ima šipkejši možnost izbire. V praviloma je to ženska, to moramo jasno povedati. In to se mi zdi pomembno, ne samo zato, ker sem ženska. V partnerstvu pa je vedno določena oseba, ki je šipkejša in redko je ta oseba dejavna pri vložitvi razveze. Močnejša oseba je tista, ki to stori in reče, želim se znebiti partnerja. Zato so to posebne razmere, ki jih tudi moramo upoštevati. Vendar pa, zato tudi imamo tretji člen, torej ta obveščenost je zelo pomembna, da ne bo torej samo en partner imel možnost bolj, se boljše informirati o pravo določene države, po katerem se želi ločiti. Zato je torej bolje, da to preprečimo, tako da bo resnično jasno. Mislim torej, da smo na dobri poti in zahvaljujem se tudi vsem pripombam in vprašanjem, ki so bila zastavljena. In vse si bom še bolj podrobno ogledala. Hvala lepa. You, Hvala lepa, gospa Gepard. Tako, toliko v tej točki na dnevnem redu. Časovno izpored je sledeč. Osnutek mnenja. 27. september v našem odboru. Oktobra lahko glasujemo o tem mnenju 26. oktobra, če se s tem strinjate. Zahvaljujem se vam, sedaj pa prehajamo na naslednjo točko. To je točka številka 11. Gre za spremembo uredbe številka 539 skozi 2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve. Poročevalka je gospa Tanja Fajon. Gre pa za predlog uredbe za liberalizacijo vizumov za Bosno in Hercegovino in Albanijo po predstavitvi v našem odboru konec aprila imamo. Imeli smo tehnične misije v obe državi in komisija je 27. maja predstavila predlog. Sedaj pa bomo slišali strani komisije namestnika direktorja GD JLS predstavitev predloga. Naslednji korak je, kar se postopka tiče pa se dotikajo nadaljnih misij, ki bi naj potekale poleti. Potem pa bomo imeli še čas za razpravo. Gospod Debrover, komisija, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Bom relativno kratek v tej svoji predstavitvi, kajti že sami ste povedali, ta predlog je pravzaprav. Prav usklajen s tem poročilom, ki smo ga predstavili za zaprtimi vrati v vašem odboru aprila letos. Nekaj smo se naučili iz te ocene, potegnili smo določene sklepe. Komisija je svoj predlog predstavila 27. maja. Predlog, ki ga sedaj obravnavate in s katerim smo želeli odpraviti vizumsko obveznost za državljane Bosne in Hercegovine in Albanije. Seveda pod pogojem, da se izpolnijo določene obveznosti, ki do sedaj še niso bile izpolnjene. Verjetno mi ni treba sedaj povedati, kakšen postopek smo sledili v tem primeru. Postopek, ki smo ga uporabili, je bil enak tistemu, ki smo ga uporabili pri ostalih balkanskih državah. V Solunu smo zelo jasno povedali, kaj želimo. Upoštevali smo tudi akcijski načrt, upoštevali smo objektivne kriterije, ki jih morajo partnerske države v tem procesu tudi izpolniti. Na podlagi ocene, ki smo jo pripravili, smo ugotovili, da lahko omogočimo oprostitev vizumskih zadev, zahtev pod pogojem, da so izpolnjeni trije kriteriji pri Albaniji gre predvsem za to, da se mora tam oblikovati politika ponovnega vključevanja albanskih državljanov, ki so bili izseljeni iz države. Potem je treba okrepiti tudi pravni okvir za boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Poleg tega pa je treba izvajati tudi zakonodajo, ki je bila sprejeta na področju zasega dobička z področja organiziranega kriminala. Bosna mora izpolniti še tri kriterije. Prvi je podoben tistemu, ki ga mora spolniti Albanija. Predvsem je treba okrepiti in nadalje razvijati zmogljivosti za boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Potem sta tu še dva druga kriterija. Gre za specifična kriterija. Uskladiti morajo zakonodajo, predvsem kazensko zakonodajo, tisto, ki jo uporabljajo na nacionalni ravni. Tretji kriterij pa je, da morajo progresivno začeti izvajati akcijski načrt, ki je bil sprejet marca leta 2010. Gre pa za elektronsko izmenjavo podatkov med policijskimi organi in javnimi ministrstvi ter toživstvom. te zaključke poročila smo obravnavali tudi z bosanskimi in albanskimi organi. Oceno napredka pri izpolnjevanju teh kriterijev bo opravila misija strokovnjakov, ki deluje na terenu, kot veste, gospod predsednik. O datumu se moramo še dogovoriti in uskladiti z zadevnima državama. Naš cilj pa je ta, da bi poročila misije strokovnjakov pokazala, da so bili sedaj izpolnjeni v celoti vsi kriteriji strani obeh zadevnih držav. Imamo določene provizorne datume. 5. do 8. juli za Bosno, 12. do 15. juli za Albanijo, takrat naj bi potekale te misije, vendar se moramo o teh datumih še pogovoriti. Ob koncu tedna bomo vedeli več v zvezi s tem, kajti čakamo še na povratne informacije strani obeh držav če bo spoštovan ta zastavljen časovni okvir, bomo tudi mi lahko svetu in parlamentu ob začetku meseca septembra podali poročilo o oceni strani komisije. Podlaga za pripravo poročila pa bodo zaključki misije, v kateri sodelujejo strokovnjaki z držav članic. Svet in parlament pa bosta, ko bosta vse podatke imela na voljo, izrazila tudi svoje stališče. Gospod predsednik komisije je že večkrat povedala v parlamentu, da gre za objektiven, zelo zahteven proces, ki naj bi prispeval k doseganju širšega političnega cilja. Nihče ne izpodbija pomena tega procesa. Je pa res, da bodo zahodno-balkanske drž države morale pokazati veliko politično pripravljenost in izpolniti vse kriterije, kot so to storile Srbija, Črnagora in nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija. S tem bomo lahko tudi omogočili tem državam, da potujajo znotraj našega območja brez vizumov. Moram pa podariti, da je komisija bila deležna izvrstnega sodelovanja strani zadevnih služb v vseh zahodno-balkanskih državah. Vsi so zelo dobro z nami sodelovali, politični organi, tudi vladni organi v teh državah. Gospod predsednik, sicer še nismo ob koncu tega procesa, seveda ne, ampak Nekaj smo se v tej fazi že naučili, tudi v komisiji. In sicer, da je bila ta metoda zelo močan vzgib za izvajanje reform na številnih temeljnih področjih. Tudi, ko gre za potovalne dokumente, ko gre za nadzorovanje migracijskih tokov, ko gre za boj proti organiziranemu kriminalu, ko gre za ohranjanje in krepitev pravic mladoletnih oseb, ko gre za boj proti diskriminaciji. Res spektakularne reforme je bilo treba izpeljati v teh državah. Pri tem je pomagala Evropska komisija in tudi celotna Evropska unija. Želeli smo namreč, da se izpolnijo ti temeljni cilji, ki smo si jih zastavili, to pa so seveda odprava vizumskega režima. Kot rečeno, gospod predsednik, nismo še ob koncu poti, nekatere etape bo še treba izpolniti. Bosna in Albanija še nista v celoti kos temu izzivu, nekaj dela ju še čaka. Mi še vedno zelo strogo ocenjujemo vse skupaj, tako kot smo to počeli do sedaj. Želimo si tudi da bi se tako na svet in parlament obrnili z dodatnim poročilom o oceni v začetku septembra. Hvala. Hvala lepa, gospod Brauer. Preden dam besedo ostalim članom odbora, bi morda predsedstvo želelo kaj dodati. Gospa Juste. Gracias, Hvala lepa, gospod predsednik. Kratko veste, da je Španija zavezana državam Zahodnega Balkana. Zato tudi pozdravljamo vključitev Srbije, Črne Gore in nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije na pozitivni seznam. In smo tudi zelo veseli zaradi prizadevanj, ki so jih te države pokazale za izpolnjevanje kriterijev. Kot je povedal predstavnik komisije, pozdravljamo tudi napredek v Albaniji in Bosni in Hercegovini, ki posta 27. maja sprejeli nadzornike. Preverili bodo napredek, prepričani smo da bosta obe državi storili vse, kar je potrebno za izpolnjevanje pogojev. Seveda bo potrebno vse tudi preveriti. S tem lahko tudi damo podlago za sprejete odločitve sveta in parlamenta, da bi državljani obeh držav lahko potovali brez vizumov po Evropi. Na zadnjem vrhu smo podali predlog in danes do povdne smo imeli prvo razpravo strokovnjakov v svetu. Čakamo na rezultate misij. Strokovnjaki so v državah in skušajo doseči napredek pri tem postopku. Hvala lepa, gospa Juste. Sedaj pa poročevalka in poročevalci v senci, gospa Fajon. Uh, hvala lepa, govorila bom po slovensko. Torej, govorila bom po slovensko. Razlog je tudi ta, da igramo sedaj zadnje minute. Nogometne tekme z Anglijo izgubljamo, žal, torej vsi se čutimo slovence. Hvala predsedujoči, hvala predstavniku Komisije Evropske in pa svetu za predstavitev izčrpno. Um, kot poročevalka za Bosno in Hercegovino in Albanijo lahko rečem, da sem izjemno vesela, da je Evropska komisija konec maja vendarle predstavila zakonodajni predlog za odpravo vizumov za Bosno in Hercegovino in Albanijo. Imeli smo, lahko rečem in se zahvalim za to, res dobro sodelovanje tako s komisijo kot Španijo predsedujočo, um, obene tudi s poročevalci v senci v odboru kot tudi seveda z pristojnimi oblastmi v Bosni in Hercegovini in Albaniji. Za Evropski parlament in za naš odbor posebej se mi zdi, da je zelo pomembno in to smo večkrat povdarili, da čimprej končamo proces vizumske liberalizacije za vse države Zahodnega Balkana in pri tem mislim vključno Kosovo, ki praktično še vedno ostaja nekje zunaj vizumskega dialoga in se na to šele pripravlja. Bosna in Hercegovina in Albanija sta zdaj v sklepni fazi in obe državi sta v zadnjih mesecih, to kar je priznala tudi Evropska komisija, resnično storili um, velik napredek. Pričakujem, da bodo strokovnjaki Evropske komisije odšli pred poletnim odmorom v obe državi in ocenili ta zadnji napredek po informacijah in zagotovilih obeh strani, ki jih imam jaz, eh, sta državi pripravljeni in sami zaterjujeta, da izpolnjujeta vse kriterije. Strinjam se s tem, da um, so kriteriji glavni pogoj in izpolnjevanje le teh za odpravo vizumov za državi Bosno in Hercegovino in Albanijo. Gre za zelo pomembno um, sporočilo, pomemben korak, predvsem bi rekla za mlade, v regiji, ki um, čakajo na to, da bodo lahko začeli svobodno potovati v Evropsko unijo. In včasih se bojim, da nekako pozabljamo na to, da sta to državi v naši neposrednji soseščini, ki čakata na to, da boste lahko pospešeno napredovali proti Evropski uniji, medtem ko na drugi strani se vse bolj čuti v času te negotovosti gospodarske in finančne krize, da sama Evropska unija mogoče ni več toliko predana procesu širitve in pa odpravi vizumov. Zato se mi zdi toliko bolj pomembno, da ohranimo to, bi rekla, um, politično odločenost, pogum z naše strani, da čimprej odpremo vrata ljudem na Zahodnem Balkanu, posebej seveda, ko bo jasno, da so izpolnili pogoje. Vprašala bi vas nekaj um, ob tem, kar se je meni postavilo kot vprašanje že konec maja. To je, zakaj ni bilo mogoče v predlogu um, oziroma ob predlogu omeniti tudi, objaviti tudi datuma. Lani julija so Srbija, Črnagora in Makedonija ob objavi predloga za odpravo vizumov dobile tudi nekako datum 1.1.2010. Letos tega datuma ni bilo omenjenega ali je šlo tu za pomankanje politične volje na strani držav članic Evropske unije ali so morda drugi razlogi. Zato bi mogoče na tem mestu izkoristila tudi poziv, da bi skušali umestiti in postaviti vendarle nek časovni okvir. Mislim, da državi rabita neko časovno spodbudo. Um, predvsem se bojim, da bi to, kar je zdaj tehnični proces in je bil vse čas tehnični proces v teh zadnjih odločilnih mesecih postal politični proces um, posebej glede na to, da vemo, kakšna je situacija v obeh državah, da je zelo politično občutljiva, tako v Bosni in Hercegovini, kjer bodo oktobra volitve in kampanja prav poleti dosega vrhunec in seveda politiki na vseh straneh izkoriščajo samo kampanjo za nabiranje političnih točk. Na zadnje pa bodo ljudje tisti, ki bodo verjetno utrpeli škodo, če bo zamuda prevelika in pa v Albaniji, kjer so prav tako napete politične razmere. Se lahko zgodi, da bi zaradi teh napetih političnih razmer, zaradi morda nekakve utrujenosti v Evropski uniji, nepripravljenosti, da bi sprejeli in odprli vizumska vrata, da bi padli vizumski zidovi, da bi mogoče prišlo do novega odloga. Um, zato upozarjam pred tem, da v Evropskem parlamentu res v našem odboru storimo vse, kar je v naši moči in skušamo o poročilu glasovati takoj septembra, če bo mogoče, pa objavi poročila strokovnjakov. Um, na tem mestu vas tudi sprašujem, um, predvsem Evropsko komisijo, ali je mogoče, da bi strokovnjaki um, poročali odboru oceno že na našem prvem zasedanju 3. septembra, ker bi s tem lahko omogočili glasovanje v drugi polovici septembra na plenarnem zasedanju. Zdi se mi, da s tem še vedno obdržimo tisto um, našo zavezo, ki smo jo lani skupaj dosegli z Evropsko komisijo in pa svetom, da se bomo z državama ukvarjali takoj, ko boste izpolnili pogoje prednostno. In jaz mislim, da moramo to našo zavezo obdržati. Gre za stike med ljudmi, gre za svobodno potovanje, ne gre za dodelitev azilov, ne gre za dodelitev delovnih mest, gre preprosto za to, da bodo padli vizumski zidovi in da bodo lahko ljudje potovali in da bodo mladi, ki morda še nikoli niso potovali, razumeli evropske vrednote in se ne začeli oddaljevati od Evropske unije. Zato vas pozivam, da tudi mi nosimo odgovornost in da naredimo vse, kar je v naši moči, da proces čim prej pripeljemo do konca. Hvala. Thank you. Now, Mrs. Hvala lepa, sedaj pa Koraca Bil. Poročevalko v senci. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi pozdravila predlog komisije. Vemo, koliko to pomeni prebivalcem Bih in Albanije, da lahko prosto potujejo po šengenskem območju. Rada bi pohvalila Bih in Albanijo za dosežen napredek. Te reforme so ključnega pomena za njih same v evropski perspektivi. Ne gre samo za vizumsko politiko, gre za širši pristop za pomembnost v celotnih družbah in za njihovo prihodnost v evropski družini. EPP je bila zelo dosledna. Od samega začetka želeli smo pospešitev liberalizacije vizumov in želeli smo pospešiti ta postopek v parlamentu. Zadovoljna sem, da sva se strinjali s poročevalko in strinjam se z njenim predlogom po časovnem razporedu. In seveda čakamo na poročilo, o dejanskem poročilo o stanju v teh državah komisije, ko bomo videli, koliko kriterijev že izpolnjujejo. Pomembno pa je, da ohranimo enake kriterije, kot smo jih imeli za prejšnje tri države. In to smo imeli, te kriterije smo imeli na razpolago že pred temi tremi državami, preden smo sprostili liberalizacijo viz za te tri države. In mislim, da sta državi Bih in Albanija tudi zavezani, da bosta izpolnili vse kriterije. Gospod predsednik, veselim se sodelovanja s komisijo, poročevalko in kolegi, da bi resnično do konca leta imeli liberalizacijo vizumov tudi za Bosno in Hercegovino in Albanijo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Argentini. Ne? Gospa Boskort. Yes. Dank u wel, voorzitter. Ik zal mijn reactie kort. Hvala lepa. Na kratko bom podala svoj odziv. Strinjam se s poročevalko gospod Fajon. Mislim, da je izrednega pomena, da držimo naše obljube. Pred kratkim sem bila v Bosni. Res je, mladi bodo tako išli iz izolacije in dobro je, da bodo lahko potovali in to moramo storiti, to moramo zagotoviti kar se da hitro. V resoluciji lani smo komisijo in tudi nas same pozvali k temu, da moramo pomagati Bosni in Hercegovini, da bodo hitro pripravljeni. In strinjam se z gospod Koraco Bild, ko pravi, da moramo uporabljati enake kriterije, kot smo jih za ostale tri države in mislim, da to velja tudi za določitev datuma. Mislim, da moramo Bosni dati datum kar se da hitro. 2. julija bi lahko glasovali o tem, to bi bil zelo dober znak za to, da bi lahko potem zgodaj septembra že obravnavali to. In tako bi potem te države lahko izvedle vse pomembne reforme in mislim, da moramo to storiti na ta način. Thank you, Mr. Busutil. Hvala lepa, gospod Busutil. Thank you, Mr. Chairman, very briefly. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljam to, kar so dejali predhodniki, še prav posebno, kar se datuma tiče. Rad pa bi izpostavil tudi zgodovinski pomen tega žal slabo obiskanega sestanka odbora. Morda se tam zdo, to zdi nepomembno, ker se prost pretok oseb nam zdi samoumeven. Za državljane Albanije in Bosne in Hercegovine pa je to ključnega pomena, to je zelo pomembno, to je prvi korak k pristni integraciji v EU. Morda pa tudi ne vidimo velikega pomena tega koraka, te manjše razprave v našem odboru za njih veliko od njih spremlja to razpravo. Zelo veliko interesa, kajti to je zelo pomembno za njihova življenja. Bi pa opozoril, še prav posebno oblasti v teh državah, ta liberalizacija vizumov ne pomeni polnega prostega pretoka, kot ga imamo v EU, ne pomeni članstva v EU in ni prav, da to prodajamo na ta način, da bodo lahko prišli v Evropo, da bodo lahko, lahko tu bivali, delali in študirali pod istimi pogoji, kot to počno državljani EU. Upajmo, da bodo to dosegli, vendar pa to še ni ta korak. In zato mislim, da je pomembno, da ne zbujamo lastnih upov. Gre za liberalizacijo vizumov in to je točno to, kar je ne smemo tega prodajati na drugačen način. Hvala lepa, gospod Busutil, torej prav veliko nas resni, vendar pa opravljamo svoje delo in prav je, da ste nas spomnili na pomen, velik pomen te teme in odločitev, ki jih sprejemamo. Komisija, gospod Debrauer, prosim, kar nekaj vprašanj je letelo v vašo smer. Euh, Hvala lepa, gospod predsednik. Če mi dovolite, bi se osredotočil na vsaj tri točke. Res je, da komisija ni opredelila datuma v svojem predlogu, datuma, do katerega naj bi se odpravile vizumske zahteve. Na to nismo pozabili, načrtno smo opustili omembo tega datuma. Odprava vizumskih zahtev bo omogočena v tistem trenutku, ko bodo vsi kriteriji strani obeh držav izpolnjeni in ko bo zakonodajalec, torej vi in svet, podal mnenje, da lahko na podlagi poročila komisije potrdi, da so bili vsi kriteriji izpolnjeni tako da je pravzaprav vse v rokah Evropskega parlamenta in sveta. Takoj, ko boste imeli na voljo poročilo o ceni komisije, boste parlament in svet sprejela odločitev o tem, kdaj naj se odpravi vizumska zahteva. Skladno z uredbo, seveda. Potem, kar zadeva naše poročilo, gospa Fajon. Omenili ste plenarno zasedanje 3. septembra. V tem trenutku ne morem sprejeti obljube v imenu komisije, da bo pisno poročilo do tega datuma na voljo. Vseeno pa se mi zdi, da če bi vaš odbor to želel, lahko 3. septembra ustno posredujemo glavne zaključke ocene te misije. Pisno različico poročila pa boste seveda prejeli kasneje. Še tretja zadeva, gospod predsednik, ki je zelo pomembna. Več govornikov je to danes izpostavilo, tudi gospod Busutil. Namreč, kaj pravzaprav pomeni odprava vizumskih zahtev, ko gre za vizume za kratkotrajno bivanje. Komisija in vladi v Bosni in v Albaniji se zavedajo, kakšno je stanje, kakšni so pogoji. tako da so organi v obeh državah že začeli izvajati informacijske kampanje. Želeli so, da se izognemo vsakršnemu nesporazumu. Zavedati se je treba, kakšne so pravice, ki jih prinaša odprava zahtev po vizumih. Mislim, da je to bistvenega pomena. Komisija meni, da je to zelo pomembna faza, ki sta jo obe državi zaključili. V začetku leta je prišlo do določenih dogodkov, ki sta jih vladi v obeh državah potem popravili. Jasno je bilo, da so si ljudje napačno tolmačili ukinitev vizumskih zahtev. Zato je pomembno, da sta tako Albanija kot Bosna in Hercegovina začeli izvajati informacijske kampanje. To nas je pomirilo. Na kratko smo v začetku leta res bili priča napačnemu razumevanju in s temi informacijskimi kampanjami se bomo temu izognili. Hvala lepa, gospod Brower. Želi še kdo kaj povedati, se želi morda kdo odzvati? Poročevalka, gospa Fajon. Ja, hvala lepa za še ta dodatna pojasnila. Um, želela bi samo potrditi to našo željo, mojo željo za ustno poročilo, če je mogoče po obisku strokovnjakov v začetku septembra, um, da bi to že mogoče zdaj dali v zapisnik in hkrati um, pozdravila to, kar je bilo rečeno, informacijske kampanje dejansko potekajo v obeh državah, v Bosni in Hercegovini in Albaniji in jaz mislim, da je s tem um, veliko boljša osveščenost tudi med ljudmi, da gre tu za potovanje, svobodno potovanje s določenimi umejitvami in tu dejansko vladi obeh držav veliko delata. Še enkrat bi pa izkoristila samo priložnost za poziv, da skušamo morda pred poletjem Um, postaviti vendarle to v nek časovni okvir. Sama priznam, da sem glede datuma še vedno zmedena, ker je bilo lani sredi julija z objavo Evropske komisije in predloga že omenjen tudi datum, zato tega pojasnila povsem ne razumem glede datuma. Se bom pa pozanimala. Hvala. Thank you. There are no further comments. Hvala. Želi še kdo imeti besedo? Poročevalka bo predstavila osnutek poročila na naslednjem odboru Libe 12. in 30. julija. Rok za predložitev predlogov sprememb bo določen takoj po misijah Evropske komisije poleti. Je to v redu? Dobro. potem se vsi strinjamo s tem. Pripravljeni smo na naslednjo točko. 12. točka. Stališče parlamenta o predlogu proračuna za leto 2011, kot ga je spremenil svet, oddelek 3, komisija. Točka zadeva predstavitev mojega drugega delovnega dokumenta za proračun 2011 kot predsednik odbora sem ga pripravil sam. Mislim, da ste dobili ta osnutek mnenja in rad bi izpostavil glavne elemente tega osnutka. Como saben, es el borrador de opinión que corresponde emitir a la comisión LIBE. Odbor LIBE mora podati mnenje na to temo. In seveda podajemo mnenje odboru za proračun. Mislim, da ste dokumente že dobili. In na naslednjem sestanku 12. in 13. julija bi se morali o tem pogovarjati. Glasovati bi morali 2. septembra, kajti to je edina možnost. Glede na to, da moramo naše mnenje 8. septembra poslati pristojnemu odboru. Imeli bomo torej samo en sestanek pred 8. septembrom in to je sestanek 2. septembra. Kar se roka za predloge sprememb tiče, če želimo prevesti vse predloge sprememb v pravem času, potem mora biti rok 18. august, to je med počitnicami. Če pa se odbor strinja, da ne bomo imeli vseh prevodov, potem bi lahko bil rok 26. august opoldne. To bi bil prvi delovni teden parlamenta po počitnicah. Torej, če se strinjate, bi morda določili rok 26. august. Razen če kdo ogovarja, kar se vsebine tiče. rad bi vam to podrobneje predstavil. Obrazložitev imate tudi v dokumentu, ki smo vam ga razdelili. Zavedati se moramo konteksta. Smo namreč v hudi finančno-gospodarski krizi, ki zadeva vse države članice. In zato bo prihajalo tudi do proračunskih omejitev. In možno je, da bo svet znižal osnotek proračuna za leto 2011. Tako da bomo morali zelo previdno opredeliti naše prednostne naloge. Kot veste, se je povečevalo število pripravljalnih ukrepov in pilotnih projektov. 14 teh predlogov smo dobili lani. Imeli smo lani pa smo izvedli dva, en pilotni projekt in dva pripravljalna ukrepa. Strinjati se pa se moramo glede prednostnih nalog. Mislim, da ne bo možno odobriti vseh pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov. Mislim pa, da je potrebno specifično spregovoriti o treh odstavkih. Najprej, kot običajno, bomo morali se ukvarjati z agencijo Frontex in z revizijo pravil te agencije. Predlog je bil, da bi se njen proračun povečal. In za vsa poglavja, ki so pomembna za naš odbor, je agencija Frontex dobila določena sredstva, ki so v rezervi in ki bi jih lahko sprostili, če bo agencija zaprosila za ta sredstva. Seveda pa je potrebno zagotoviti skrbno uporabo sredstev. In če ne bomo primerno izvajali projektov, ki smo si jih zadali, potem ne bo dobro. Mislim, da ni možno odobriti v celoti tako velikega povečanja. Vendar pa morda bi bilo dobro jasno povedati, da v tem trenutku agencijo še razvijamo. Šlo je še vedno za pripravljalno fazo, vedno smo to podpirali v našem odboru in morda bi lahko se skupaj povečali za 5 odstotkov, ne za 15. Imamo tudi predloge sprememb, da bi pospešili to povečanje v proračunu in morda bi morali še razmisliti o tej prošnji. Tudi sam sem odprt. Slišal sem veliko odločenosti, kar se tiče povečevanja sredstev za Agencijo za temeljne pravice. Potem pa odbor, člen 29. In nekdani in sedajni predsednik tega odbora sta poslala obvestilo o težavnih finančnih razmerah za delovno skupino o 29. členu. Prosita za našo podporo. Če se v odboru strinjamo, bi lahko proračunsko podporo za varstvo podatkov povišali. Morda bi lahko našli ustrezne rešitve skupaj s službami, ki so pristojne za to. In upam, da bo vse skupaj potekalo v pravi smeri. Seveda pa me zanima, kaj menite o tem tudi vi. Abrimos una discusión sobre este proyecto de opinión. Hvala. Želi kdo spregovoriti v zvezi s tem? Morda bi lahko najprej slišali komisijo. Gospa Parijat, prosim. Želite spregovoriti? Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi za ta uvod in predstavitev, nekaj predhodnih pripomb. Glede prednostnih ukrepov, potem pripravljalnih ukrepov in pilotnih projektov lahko povem, da pozdravljam vaš zadržek, vašo previdnost. Rekli ste, da bi morali za pripravljalne ukrepe in pilotne projekte morali najprej preučiti možnosti, ki jih imamo na voljo, ali imamo na voljo dovolj proračunskih sredstev za tehnično pomoč, ali je možno kaj izpeljati na evropski ravni, ali lahko financiramo določene projekte in programe, ki že morda predvidevajo podobne ukrepe, predvsem, ko gre za pilotne projekte in pripravljalne ukrepe. Generalni direktorat za proračun je že podal predlog, mi trenutno pripravljamo svoj odgovor na ta predlog in odgovor bomo posredovali našemu generalnemu direktoratu za proračun, kasneje verjetno tudi vam. Dobro bi bilo, če bi se res omejili na tiste programe, ki že obstajajo in ki prinašajo dodano vrednost. Trenutno namreč nimamo proračunskih sredstev za financiranje dodatnih programov. V zvezi s Frontexom, če mi dovolite eno pojasnilo glede tega, kako smo oblikovali proračunsko vojnico za Frontex. Kot veste, smo upoštevali finančno perspektivo in sredstva, ki so namenjena v okviru te perspektive. Poleg tega pa smo pri izračunih upoštevali tudi tista sredstva, ki niso bila porabljena v predhodnem letu, ko gre za plačila in sredstva, ki jih imamo na voljo tudi za tekoče leto. Proračun Frontex je bil izračunan torej na tak način. Za letošnje leto smo imeli na voljo 85,5 milijonov evrov, za prihodnje leto predvidevamo 80 milijonov evrov. Dejansko imamo na voljo približno 6 milijonov evrov dodatnih finančnih sredstev za Frontex. Frontex ima še določene rezerve in te rezerve mora najprej porabiti, šele potem bomo lahko Frontexu dodelili nova sredstva. Poleg tega smo predlagali, da se zamrznejo določena sredstva Frontexa, zaradi tega, ker še niso zapolnjena nekatera mesta. 44 nezapolnjenih mest je trenutno v Frontexu. To je dober razlog, zakaj ne moremo zahtevati dodatnih finančnih sredstev. Vendar smo za izdatke, operativne izdatke predvideli dodatna sredstva. Predlagano je bilo tudi, da se spremeni za mandat Frontexa, zato bomo dali določena finančna sredstva v rezervo, kar se nam zdi korektno ravnanje, zato ker moramo najprej počakati na to, kako se bodo stvari nadalje razvijali in potem bomo sprejeli odločitev, ali naj dodelimo ta sredstva iz rezerve Frontexu ali ne. Potem Agencija za temeljne pravice. Strinjam se s predlaganim previdnostnim pristopom, tako kot pri Frontexu smo tudi tu upoštevali sredstvo, ki so bila predvidena v okviru finančne perspektive. Je pa tudi res, da bo ta agencija dobro izkoristila sredstva, ki jih ima na voljo, kar je dobro. Lahko rečem, da smo zelo zadovoljni z delom, ki ga agencija opravlja na področju zbiranja podatkov. Nasplošno gledano pa ne oklevamo niti ne nasprotujemo povečanju sredstev za agencijo za temeljne pravice, pod pogojem, da bo ta agencija še naprej izmerno delovala in bila zmožna odgovarjati na dejanske potrebe te agencije. Poleg tega trenutno preučujemo tudi možnost dodatnega financiranja v naslovu integracija dejavnosti iz tretjega stebra. Približno 2 milijona evrov nameravamo nameniti za to. Vaš previden pristop, ko gre za povečevanje sredstev Agencije za temeljne pravice, je zagotovo vreden tudi naše podpore. Potem delovna skupina iz člena 29. Kolikor vem, ta skupina potrebuje sredstva, tudi mi se, tako kot vi, pogovarjamo s sekretarjatom te delovne skupine in s predsednikom sekretarjata. Velik del finančnih sredstev za delovanje te skupine bo prišel iz globalne ovojnice, kot jo imenujemo, ta globalna ovojnica je na voljo vsem generalnim direktoratom za stroške, za sestanke, za misije, za sklicevanje skupin strokovnjakov. Proračunska sredstva pa so tu zelo omejena. Tudi tu bomo morali biti res zelo previdni, kajti ne nadzorujemo v celoti teh sredstev kot komisija. Hvala. Merci. Mr. De Camp, Van de Camp. Hvala. Gospod Van de Kamp. Gracias, senor. Um, ehm, op de eerste plaats wil ik uh, mijn dank aan u... Hvala lepa. Uh, ...complimenten voor de... E- Najprej bi se vam rad zahvalil in vam izrekel priznanje za zelo uravnoteženo poročilo. Dobro je premišljeno dobro uveljavlja naše prednostne naloge. Toliko za začetek, sedaj pa nekaj vprašanj. Najprej ti pilotni projekti in pripravljanje ukrepi. Če sem prav razumel, razumel, imamo kar precej predlogov za izvedbo projektov. Moje vprašanje pa je, kakšna je naša strategija da bi v odboru za proračun te projekte našega odbora vsaj priznali. Lahko poveste kaj več o tem, kako bi vam naj to uspelo. In drugo vprašanje, kako kaže s prihranki. Vodoma ste dejali, da bomo morali varčevati tudi v Evropskem parlamentu. Rad pa bi izvedel, ali bomo lahko te varčevalne ukrepe dobili dovolj zgodaj, da se bomo lahko pripravili, da bomo lahko pripravili prednostne naloge. Veliko smo prihranili na nizozemskem, torej vseeno pa je potrebno imeti prednostne naloge. Še prav posebno takrat, ko varčujemo. Frontex, slišali smo, kaj se s Frontexom dogaja. In še Zadnja pripomba glede Agencije za temeljne pravice. Razumem vašo zadržanost, vendar pa teh pet odstotkov je za nas prvi korak. Če bi bilo možno doseči še nekoliko več, bi vas seveda podprli. Toliko torej z moje strani, kot odziv na vaše poročilo. Hvala lepa. Thank you. Hvala. Gospa Keller. Hvala. Imam nekaj vprašanj in pripomp o delovnem dokumentu. Začela bom na začetku. Na drugi strani pišete o o odobrenih sredstvih in o masovnem pritoku beguncev zato naj bi namenili 3,7 milijone evrov. Kolikor vem, ta sklad še nikoli ni bil uporabljen od svoje ustanovitve, zato me zanima, čemu služi. Kar zadeva Frontex, kakor je bilo povedano že prej, je Frontex dal na stran tako rekoč veliko denarja, to je 10 milijonov evrov mislim, da bi morali razmisliti o tem, zakaj tega denarja niso mogli porabiti ali zakaj potrebujejo več denarja in ali bi resnično morali skrčiti njihova sredstva, če jih očitno ne potrebujejo. Ampak ne želim biti filozof. Delovni dokument številka 5. Poleg teh dodatnih 3 milijonov bodo na voljo še dodatna sredstva Frontexu. Zanima me, kakšni dohodki so tukaj mišljeni, ali je to tisto, kar ostane od prejšnjega leta, ali kaj točno je tukaj mišljeno. Drugi dokument, drugi delovni dokument, kar zadeva Agencijo za temeljne pravice. Poslali so vam prošnjo, da želijo več sredstev vi pa ste odločili, da je petodstotno povišanje ustrezno. Zanima pa me, ali je bila izvedena kakršnakoli ocena, kaj Agencija za temeljne pravice sedaj potrebuje zaradi Lizbonske pogodbe. Na podlagi česa ste določili teh pet odstotkov? Ali ste pet odstotkov določili zato, ker imajo pet odstotkov več dela, ali zato, ker sami menite, da bodo potem lahko upravljali več dela? Na podlagi ocena, bi potem tudi mi lahko ocenili, koliko denarja več potrebujejo. In še zadnje vprašanje, oziroma pripomba. Agencija za operativno upravljanje vi velikih in obsežnih sistemov IT. Strenjam se z vami, da je čudno, da je toliko denarja namenjenega za agencijo, ki še sploh ni vzpostavljena, ki še sploh ne deluje, več kot za urad za podporo azilu. Ta urad je že deluje, agencija za sisteme ITP sploh še ni bila oblikovana. Zato se strinjam, da moramo razmisliti o tem, ali želimo uložiti nekaj denarja v to, preden o tem sploh razpravljamo. Mislim, da je urad za podporo azilu prejel le polovico sredstev, ki jih namenjamo tej agenciji. Hvala, to so moje vprašanje. Mr. Buzutil. Gospod Busetil. Hvala, gospod predsednik. Hvala za vašo predstavitev. Imam pa še nekaj komentarjev ob tem, kar je povedal gospod Van de Kamp. Ob pilotnih projektih in pripravljalnih ukrepih v vašem dokumentu vidim, da smo leta 2009 imeli tri pripravljalne ukrepe in dva pilotna projekta, 2010 pa smo imeli dva, dve pripravljalne preavljalni in pripravljena ukrepa in dva pilotna projekta. Mislim, da moramo ohraniti svojo prisotnost in če želimo to storiti, potem moramo z vsemi skupinami začeti pogovore o tem, kako bi lahko ohranili prisotnost odbora Live na tem področju. Če se s tem ne bomo strinjali, potem bo odbor za proračun prav gotovo zavrnil naše zahteve. Zanima me, kaj, kaj bo komisija povedala vsi se s tem. Prepričan sem, da se bodo pojavile tudi druge zahteve. Ampak po mojem mnenju je zelo pomembno, celo ključnega pomena, da se koordiniramo med političnimi skupinami in pripravimo skupen pristop v zvezi z pilotnimi projekti in pripravljalnimi ukrepi. Kar zadeva Frontex. Ne vem, ali sem na enake velovne dužini kot komisija v zvezi s Frontexom. Razlog je preprost kmalo bomo izvedli pregled mandata te agencije, sam sem poročevalec in prav gotovo se lahko zgodi, da bo Frontex dobil pristojnosti, da ima svoja lastna sredstva ali za nakupi ali za najemi. Pričakovali bi, da bo v prihajajočem proračunu za to že kakšna določba, ne pa da čakamo na to, da se najprej pripravi zakonodaja, potem pa izgubimo celo leto. Leta 2011. Za leto 2011 nimamo še nobenih določil o tem. Za komisijo in za Frontex je zelo pomembno, da nam povedo, kaj imajo v mislih z finančnega vidika, kako bi te določbe lahko začele veljati. Kar zadeva urad za podporo azilu, kolikor vem, direktor sploh še ni bil imenovan. Zanima me, ali nam komisija lahko pove več o tem, kako namerava izkoristiti proračun, ki smo ga že izglasovali za letošnje leto in kakšna bo časovnica. Kajti poskrbeti moramo, da bo ta urad začel delovati zagotovo pred koncem tega leta. Nobenega smisla nima, da razpravljamo o proračunskih sredstvih za ta urad, če urad sploh še ne deluje v zvezi s programi na področju solidarnosti in upravljanja z migracijami. Sklad za zunanje meje, sklad za integracije in celo sklad za begunce so doživeli povečanje sredstev. Skrbi pa me pomankanje analize ali pregleda teh programov. Celo pomankanje obveščenosti v Evropskem parlamentu, kako se ta sredstva porabljajo na teh področjih vsako leto. Ali se ta denar uporablja učinkovito in smotrno, ali imamo kakšno dodano vrednost na teh področjih. To nas resnično zanima. Na to sem že večkrat opozarjal in mislim, da je zelo pomembno, da te podatke dobimo čim prej. In še na koncu, kar zadeva agencijo za temeljne pravice. Če obstaja zahteva za povišanje sredstev v njenem proračunu, potem moramo biti pripravljeni na to, ampak to mora biti seveda upravičeno. Z veseljem bi želel slišati upravičitev za to. Hvala. Bien, gracias. Como comenté en mi primera intervención. Hvala. Kakor sem povedal v svoji predstavitvi, kontekst ni samo kontekst ekonomske krize. Jasno je, da to pomeni, da bodo države članice želele varčevati. Ne, smo tudi v kontekstu začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe to pa določa nov pravni okvir. Kakor veste, smo še vedno v začetnih fazah, začetnih stopnjah. Odbor Libe pa bo moral predložiti mnenje o tem, kako vzpostaviti Evropsko območje svobode, varnosti in pravice. Imeli pa bomo samo eno obravnavo v parlamentu in svetu. In el que rige la codecisión. To bo v zakonodajnem postopku, ki bo postopek soodločanja, bo pa poseben zakonodajni postopek. Imeli bomo torej samo eno obravnavo v svetu in v parlamentu. Temu pa bo morda sledil spravni postopek. Rezultate pogajanj boste potem potrdili obe instituciji. Predlagam, da tesno sodelujemo s poročevalci v Senci, z gospodom Van de Kampom, z gospod Veržat, ki je prav tako poročevalka v Senci. Mislim, da bi morali organizirati sestanek tudi z gospodom Alvarom. Skupaj se lahko torej sestanemo in določimo prednostne naloge. V osnutku poročila boste videli, da nas čaka še nekaj dela, sploh pri določenju prednostnih nalog imamo nekaj predlogov, 14 pripravljalnih ukrepov in pilotnih projektov imamo v 3A to je območje svobode in pravice. Doseči moramo soglasje med političnimi skupinami. Zato, da bomo v odboru lahko skupaj delali na tem. Vzpostavljanje novih postopkov v okviru Lizbonske pogodbe bo ključnega pomena za to, da zagotovimo kakovost izvajanja. Zato moramo biti čim bolj natančni, kar zadeva natančno določanje težav ali pomankljivosti pri izvajanju oziroma porabi sredstva. Tudi vprašanja nadzora meja so nekaj, kar je bilo v odboru že večkrat omenjeno. Tudi SIS 2 in priprave za agencijo Frontex. Mislim, da imamo še dovolj časa za dialog s komisijo. In lahko razmislimo o zahtevah po višanju proračunskih sredstev in preučimo, katere bi lahko sprejeli. Smo, še enkrat ponavljam, v času krize in predlogi v zvezi z območjem svobode, varnosti in pravice. So takšni, ki bi jih lahko morda povišali v proračunu za do 12 odstotkov, do 12,8 odstotkov. Druge agencije bi imele sorazmerne proračune glede na njihove zahteve. Podrobnih podatkov o povišanjih, ki bi bila mogoča, še nimamo. Nekatera bi lahko bila nesorazmerna. Slišali smo celo o 50-odstotnem povišanju v nekaterih primerjih v primerjavi z prejšnjimi proračuni. Res je, mislim, da je smiselno, če imamo povišanje proračuna, tako da mislim, da bi morali ostati pripravljeni na to, ohraniti dialog z agencijami in ugotoviti, zakaj je povišanje proračuna pomembno in potrebno. Mislim, da ni smiselno, da odobrimo 50-odstotno povišanje proračuna brez da bi zastavili kakršnokoli vprašanje. Vseeno pa mislim, da moramo biti pripravljeni na to, da sprejmemo povišanja za več kot pet odstotkov, če bi skupine bile pripravljene podpreti to. Preučiti pa moramo, kako bo to ustrezalo splošnemu proračunu za območje svobode varnosti in pravice. Ohranili bomo torej stik s poročevalci in poročevalci v senci. Naslednjič, ko bomo o tem razpravljali, bomo že razpravljali tudi o prednostnih nalogah in imeli bomo skupne kriterije, skupna merila. Želi komisija še kaj dodati? Yes, the commission. Komisija, imate vprašanja? Da, kar nekaj vprašanj je bilo naslovljenih na komisijo, bom skušala na nje odgovoriti. Eh, Najprej vprašanje gospe Keller glede uporabe sredstev namenjenih Frontexu. Dejstvo je, da so države članice precej pozno zaprosile Frontex naj prispeva k njihovim dejavnostem. Načrtovanje poteka relativno počasno in države članice ponavadi prosijo za povračilo sredstev precej pozno. Zato ima Frontex kar nekaj preostalih sredstev. Potem assigned revenues, torej odobrena sredstva. Uh, Tu gre za proračunski mehanizem, ki je nekoliko bolj kompleksen. Če imamo proračunska sredstva, ki niso bila uporabljena in so bila namenjena agenciji, potem lahko agencija prosi za povračilo teh sredstev in neporabljena sredstva se vrnejo nazaj v proračun. Vendar so uvrščena v ločeno proračunsko vrstico. Če je Frontex uporabil sredstva, je vse v redu. Če pa sredstev ni porabil, se ta sredstva vrnejo nazaj v proračun. Še vedno so potem znotraj proračuna namenjena. Frontexu, vendar jih mora Frontex porabiti, preden se mu dodelijo nova sredstva. Potem agencija za IT. za informacijske projekte smo zaprosili za določena sredstva. Če bo vse potekalo tako kot ponavadi, naj bi agencija začela delovati leta 2011, takrat bomo tudi začeli zaposlovati osebje, torej leta 2011. Za enkrat so finančna sredstva namenjena tej agenciji v rezervnem skladu in tam bodo ostala, dokler ne bo ta agencija vzpostavljena. Potem vprašanja gospoda Busutila glede spremembe mandata Frontexa. Komisija je zauzela predvsej previden pristop do proračuna Frontexa, to velja za vse agencije. Komisija je sredstva namenila skladno s tem, kako so agencije uporabljale dodeljena finančna sredstva v preteklih letih. Šele zatem se lahko zaprosi za dodatna sredstva. Agencije lahko, naprimer, zaprosijo za dodatna sredstva, če gre za nakup opreme. Takih prošen še nismo bili deležni, ampak vse obravnavamo ob pravem času. Potem sredstva nasploh. Umestni pregled skladov je predviden in sicer za letos jeseni. Programi so začeli veljati leta 2007, ker je bila pravna podlaga za te programe sprejeta relativno pozno, smo tudi programe začeli izvajati z zamudo, nekje leta 2008. Umestni pregled pa je predviden za letos jeseni, tako da bomo konec letošnjega leta že lahko povedali, kaj se dogaja s programi iz Solidarnostnega sklada in kako se leti izvajajo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Če se strinjate, gospod Van de Kamp, bomo imeli srečanje s poročevalci v senci, morda v Strasburu, na naslednjem plenarnem zasedanju lahko bi se sestali poročevalci v senci, gospod Bržat, gospod Van de Kamp, gospod Alvaro. In takrat se bomo spustili v podrobnosti, zato da bomo pripravili mnenje, ki je takšno, da ga bodo lahko podprle vse politične skupine. poslati želimo sporočilo iz zbora Libe odboru za proračun. Je to v redu? Gospod Vandekamp, izvolite. Ben... Samo en komentar, če smem. Strinjam se z gospod Keller. Predtem moramo govoriti z Agencijo za temeljne pravice, da lahko ugotovimo, kakšne so njihove potrebe. Of course, I made that point myself. Seveda, tudi to sem sam povedal. Od agencije sem dobil sporočilo, prosili so oziroma zahtevali so 50 odstotno povišanje proračuna. Mislim, da bi se morali spustiti v podrobnosti do samih temeljev, da ugotovimo, ali je to smiselno ali ne, ali je to sploh izvedljivo, glede na to, v kakšni proračunski situaciji smo, predlagam, da organiziramo sestanek s gospodom Germom, to je predsednik agencije. Morda bi lahko sporočilo poslali po elektronski pošti ali po običajni pošti, zato da bo vsak v odboru lahko ocenil, kakšni so razlogi za to, ali je to izvedljivo ali ne. Zdaj ok? Je to v redu? Dobro. To je to za danes. Tisti, ki niste pooblaščeni za to, da ostanete tukaj, lahko greste, kajti imeli bomo sestanek koordinatorjev za zaprtimi vrati. Mislim, da vsi niso tukaj. Gospoda Alvara ni, gospoda Morajasa ni. Dobro, jih bomo poklicali. Prosim, da čim prej začnemo se koordinatorjev. Hvala. In jutri ob devetih nadaljujemo. Tukaj bo špansko predsedstvo. Španski minister za notranje zadeve Perez Rupert Ruba Kalba bo tukaj ob devetih.